V redu. Zato je zapisnik sprejet. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To so razprave o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načela pravne države. Temu bomo namenili približno eno uro. Najprej bomo govorili o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množičnih usmrtitvah in nedavni smrti pisca bloga Satarja Beheštija. Najprej bo besedo dobil avtor, gospod Rumeva Irueda. Hvala lepa. Razmere na področju človekovih pravic v Iranu se vedno slabšajo, vedno več je na vid o mučenju, zanemarjanju jetnikov in o smrtih. Satar Behešti je bil 35-letni bloger 30.